thing. So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's... Najlepša hvala. No, v sejni dvorani je še vedno kar veliko ljudi, veliko udeležencev, to je zelo dobro. Ne čaka nas še ena dolga razprava, le še sklepni nagovor. Komisar Vela bo takoj dobil besedo, poskrbel bo za tematski zaključek, potem se bom vsem zahvalila in konference bo konec gospod komisar Vela. Izvolite. Najlepša hvala, Gezine, spoštovane gospe in gospedje. Najlepša hvala za cel dan zelo zanimivih razprav in predstavitev. Zelo spodbudno je, da je jasno to, da ne glede na to, kakšna so naša politična stališča ali pa predlogi, da se lahko strinjamo glede enega. Brez konkretnih usklajenih oceanskih ukrepov naše podnebje naše gospodarstvo, naše okolje in naše življenja ne bodo na varnem. V zadnjih letih je Evropska unija sprejela zelo ambiciozne ukrepe za zmanjšanje proizvodne plastike, za zaščito pomorskega okolja, za boj proti nezakonitemu neurejenemu ribolovu in zato, da bi ribiški sektor postal čim bolj vzdržen, podprl modro gospodarstvo in obenem bi to dopolnjevali tudi z novimi raziskavami in raziskovanjem morja še vedno pa se moramo soočiti z velikimi izzivi, oceanski sistemi so kompleksni in tukaj treba poštevati tudi nekatere s tem povezane vidike, podnebne spremembe, prelov, izguba biotske raznolikosti, vse to bo imelo negativne posledice. Prebivalstvo se bo povečalo na 10 milijard do leta 2050, kot so nekateri že omenili, in to je nekaj, kar bo ta pritisk le še povečalo. Evropska komisija je v polni meri zavezana reševanju oceanov in podpori dodatnih ukrepov na tem področju. V naslednjem programu Horizon Europe je področje oceanov v osredju raziskav na evropski ravni. V naslednjem Evropskem pomorskem in ribiškem skladu pa bomo prav gotovo predvideli pomembno ulogo oceanov. Enako velja za instrumente za zunanje financiranje po letu 2020. Smo mednarodna voditeljica in Evropska unija bo še vedno prevzemila zelo pomembno vlogo tudi na globalni ravni. V kontekstu agende 2030 OZN za trajnostni razvoj, pa tudi v kontekstu izvajanja pariškega sporazuma, moramo poskrbeti tudi za zaščito pomorske biotske raznolikosti na odprtih morjih. Če želimo poskrbeti za zdravje in čistočo svetovnih oceanov moramo sodelovati. In zato sva skupaj z kolegico Svederiko Mogherini predložila pobudo za globalni forum deležnikov na področju oceanov. Globalni akteri, predstavniki, akademiki, raziskovalci se bodo pogovarjali o izzivih mednarodnega upravljanja z oceani, obenem pa bodo sooblikovali ukrepe. To bo še en korak naprej na poti do bolj integriranega pristopa glede oceanske politike na evropski in globalni ravni. Moramo se vprašati, ali ta mednarodna skupnost ne bo še okrepila delovanje na evropski ravni obstaja jasna potreba po dodatnih ukrepih, z delom bomo nadaljevali in upam, da boste z delom nadaljevali tudi vi, tako da bomo vsi skupaj poskrbeli za bolj čiste in bolj modre oceane. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod komisar, gospod Vela. Zelo cenim to, da ste ostali tukaj do konca konference, tudi jaz sem tu cel dan, ampak to je moja pobuda, te konference si želim že zelo dolgo časa, tako da ni nič čudnega, da sem si želela tukaj biti cel dan, ampak komisari ponavadi imajo zelo veliko odgovornosti, čudovito je, da ste preživeli z nami vas dan in vsi tukaj ste gotovo videli, da so vaše zaveze resne. Vse sama sem prepričana glede tega, da si želite v čim večji meri zaščititi oceane. Imam pa še jaz nekaj pripomb. Nekateri ste se spraševali glede plastike oziroma plastičnega materijala, ki naj bi bil uporabljen pri tej steklenički, ampak mi smo prvi zavrnili te plastične stekleničke in zdaj imamo steklenice, ki so iz kombiniranega materijala, samo za mašek je plastičen, ampak to je plastika, ki jo je mogoče ponovno uporabiti in to je prav gotovo dobra pobuda, s katero moramo nadaljevati. Razmišljati moramo o tem, kako bi se lahko na vsak način izognili tem, da bi uporabljali plastiko za enkratno uporabo. To sem želela še dodati. Mislim, da je bila ta konferenca zelo dobra, sama sem zadovoljna. Veseli me, da nam je uspelo to izpeljati od začetka do konca. Toliko vas je bilo, tisoč se vas je registriralo ali še več. Morda bi bilo dobro, da bi se vas registriralo milijon, še več ljudi bi zvedelo za problematiko oceanov, ampak to je dober začetek. Evropska agencija za oceane je dobra zamisel, popolnoma prav imate, to je pomembno. Ni dovolj, da imamo le generalni direktorat Mare, ampak bi lahko imeli tudi oceansko agencijo. Zdaj pa bi se želela zahvaliti vsem, ki ste se odeležili tega dogodka. Brez prisotnosti javnosti ne bi mogli organizirati in izvesti konference. Zahvaljujem se vsem govornikom, vsem kolegom iz Evropskega parlamenta. Številni poslanci so bili danes tukaj. Še nikoli se nisem odeležila konference, kjer bi bila tako dobra odeležba. Dogodek je bil uspešen in to moramo ponoviti vsi, ki so organizirali ta dogodek, še posebej Tejanjo, kabineti in pa tudi Magdalena Biorun in Gonzalo Tematosa Sense, so lahko zadovoljni. Zahvaljujem se tudi GD Mare, Ramonu van Barneveldu in pa Aleksandru Lamoto. Ona dva sta bila zelo zaposlena pri organizaciji tega dogodka. Na začetku pa sem pozabila še na en generalni direktorat, ki bi ga želela zdaj omeniti, Zahvaljujem se tudi generalnemu direktoratu za okolje. Pozabila sem se zahvaliti generalnemu direktorju za okolje, ampak tudi oni so sodelovali pri tem. Ne na zadnje pa se zahvaljujem tudi vsem, ki ste bili tukaj, ki imate radi oceane in morja. Predvsem je pomembno to, da moramo zaščititi ocean, le en planet imamo, v resnici le en ocean in ta ocean moramo zaščititi. Zaščitimo to, kar imamo radi, to, kar nam je blizu. Vsi moramo storiti vse, kar je v naši moči, zato da zaščitimo oceane. To je glavno sporočilo, ki sem ga že